ureja samo vzpostavitev eh, omejitev obratovanja. Nikjer ni govora o omejevanju emisij hrupa, ker je to področje urejeno v drugih aktih. Vloženih je torej bilo nekaj eh, predlogov sprememb glede znižanja ravni decibelov, vendar pa to pravzaprav niti ni možno gre tukaj samo za urejanje tega, kako je eh, in mogoče vzpostaviti omejitve in kdo jih lahko vzpostavi, kar zadeva hrup letal. Eh, tisto, kar pa lahko storimo in kar poskušamo storiti, je, da različna pravila uskladimo, torej pravila glede obratovanja in pravila glede upravljanja s hrupom. Nekatera ta pravila so že starejša od deset let in jih je pravzaprav povozil tehnološki razvoj in pa velika rast letalskega prometa. No, eh, prvi predlog spremembe bi utegnil biti kontroverzen sploh za komisijo, kajti ko smo prisluhnili vsem zainteresiranim stranem, smo ugotovili, da bi pravzaprav tukaj na mesto uredbe eh, bolj potrebovali direktivo in ne vem, če se komisija s tem strinja. Eh, in razlog za to je, da ko eh, si pogledamo različne težave, do katerih prihajajo povezavi z letališči, s hrupom in podobnim, in to se pojavlja v vseh preiskavah se izkaže, da so letališča med seboj zelo različna, so različnih velikosti, pojavljajo se različna problematika, imajo različne značilnosti in tako dalje. In eh, če bi oblikovali neko pravno pravilo, ki bi standardiziralo eh, obratovanje letališč, In ki bi bilo zavezujoče za vse, bi bilo to kontraproduktivno izgradnja nočnega terminala je morda mogoča in koristna eh, v enem primeru, medtem ko na kakšnem drugem eh, letališču sploh ne bi bila primerna zaradi značaja samega letališča. Torej mislim, da tukaj potrebujemo določeno mero prožnosti, tako da bodo države članice pravila lahko prilagodile svojim specifičnim potrebam. Mislim torej, da bi bila direktiva boljša od urede, smo pa pripravljeni tudi na kak drugačen predlog. Ena od rešitev, kot rečeno, bi bila vzpostavitev tako imenovanih nočnih terminalov, vendar pa tudi tukaj ni neke standardne rešitve, ki bi bila dobra za vse. Bi pa to bila možna rešitev v nekaterih primerjih, s katero bi lahko rešili obstoječe težave. Prijeli smo na tisoče pritožb, dopisov, eh, tudi peticij v parlamentu in vsi pravijo, da se največ težav v zvezi z letališči pojavlja ravno v nočnem času zaradi nočnih letov. vendar pa, kot rečeno, tukaj ne predlagamo ničesar specifičnega. Ne želimo namreč reči, da je potrebno spreminjati gospodarsko dejavnost letališč, ki je koristna za vse, potrebno pa je zagotoviti, da bodo letališča obratovala na bolj vzdržen način. In kot rečeno, veliko ukrepov je, ki bi jih bilo mogoče sprejeti, nekateri so dražji od drugih, vendar pa bi bili vsi koristni za prebivalstvo. Tudi eh, načrtovanje, prostorsko, prostorsko načrtovanje eh, je nekaj, kar bi morali obravnavati. To sicer ni v evropski pristojnosti, vendar pa nas to ne ovira, da ne bi podali besedilo določenih priporočil. Eh, vsem zainteresiranim stranim, predvsem lokalnim oblastem, da bi morali upoštevati eh, ta vidik pri eh, načrtih za letališča ali za izgradnjo ali razširitev letališč. Res je, da večina letališč je bila zgrajena pred desetletji, vendar pa pogosto lokalne oblasti ne preprečujejo ljudem, da bi stanovanske zgradbe gradili v bližini ali pa na tistih območjih, kamor naj bi se letališča širila. Res je, da je, so zemljišča tam eh, cenejša, vendar pa ljudje najverjetneje tam ne bodo najbolje spali, tako da bi bilo smotrno, da bi lokalne oblasti tukaj ukrepale. Se pa zavedamo, da to seveda ni v pristojnosti Evropske unije. Kot sem že omenil, bi bilo potrebno razjasniti pojem zainteresiranih strani. In, eh, tu predlagamo, da bi morali v to skupino nujno vključiti vse, ki jih eh, hrup prizadeva in pa tudi lokalni, eh, lokalne organe bi morali vključiti. Eh, ti bi torej vedno morali biti vključeni v razprave in njihovo mnenje bi moralo biti upoštevano, kadarkoli gre za javne razprave. Uh, tisti, na katere ta vprašanja pomembno vplivajo po Evropi, se spoznajo na eh, zadeve, vedo, kje so težave in lahko pogosto ponujajo dobre rešitve. In res je potrebno doseči pravo ravnovesje, zato da zagotovimo, da bodo tisti, ki letijo, nosili enako mero odgovornosti kot tisti, na katere letenje vpliva. Ravno tako bi potrebovali za reševanje sporov neko nepristransko posredniško telo. E, S tem bi se izognili temu, da tisti, ki so prizadeti, se neposredno obračajo na sodišča zaradi hrupa, medtem ko bi ta vprašanja pogosto lahko bolj enostavno rešili preko nekega posrednika. Pravzaprav torej poskušamo zagotoviti, da vsi tisti, ki jih hrup prizadeva, dobijo eh, besedo in da eh, dobijo tudi na nek način eh, pomoč pri uveljavljanju svojih zahtev. Nekaj elementov je še, o katerih se bomo morali še pogovarjati s komisijo, kajti eh, zdi se nam, da so pristojnosti komisije ponekod pretirane. Naprimer, možnost, da komisija intervenira, kadar eh, se vzpostavi omejitev obratovanja in komisija naj bi imela pooblastila, da take omejitve spremeni. Ampak dejstvo je, da eh, si vsi tisti, na katere hrup vpliva, morda želijo eh, take omejitve obratovanja in mislim, da je potrebno vse to vnaprej razčistiti. Vsekakor mora biti možnost interveniranja strani komisije uravnotežena in tudi zainteresirane strani morajo imeti možnost eh, zahtevati od komisije, da ukrepa. No, da ne bom predolg, naj na kratko povzamem. Tisto, kar poskušamo doseči eh, s tem besedilom, je, da skladno s svojimi pristojnostmi zagotovimo enakopravno pravico dostopa do informacij, da zagotovimo preglednost, eh, kadarkoli je to mogoče. Prikrivanje informacij tistim, na katere zadeva vpliva, je povsem nesmiselno. Včasih se sicer dogaja, da prizadete osebe nimajo dostopa do informacij, eh, včasih pa eh, je tudi ni nujno posredovati vseh informacij, kaj ti pride lahko do sprememb v urnikih letenja tudi zaradi kakšnih izrednih razmer, ampak v vsakem primeru mislim, da bi prizadeti, prizadete osebe morale imeti dostop do vseh informacij. Poleg tega je potrebno kot elementa upoštevati tudi javno zdravje eh, in okolje. Torej, če želimo delovati uravnoteženo, je potrebno upoštevati tudi ta dva vidika, ravno tako pa potrebujemo tudi eh, uravnotežena pooblastila komisije. To so tiste štiri eh, temeljne smernice, ki so bile podlage za oblikovanje mojega mnenja. Eh, res smo vložili veliko predlogov sprememb, ampak zdelo se mi je zelo uh, smotrno, da vse te predloge uložim, kaj ti gre za zelo občutljivo vprašanje. Uh, torej, to je toliko z moje strani, uh, bom pa prisluhnil z veseljem tudi uh, ostalim komentarjem. Najlepša hvala poročevalcu za uvod v to kontroverzno temo. Zdaj pa bom dal besedo poročevalcem v senci. Uh, zaenkrat sem dobil samo eno prošljo za govor od ostalih kolegov, gospa Foster. Uh, poročevalci v senci pa tako ali tako dobite besedo. Gospod Šnelhard se je še javil. Želi še kdo sodelovati v razpravi? Karl Heinz Florence. Torej Foster, Šnelhard, Florence. S tem zaključujem seznam in dajem besedo Kristi Klas. Najlepša hvala predsedujoči, hvala poročevalcu in mislim, da je res pomembno, da na široko razpravljamo o tej eh, temi. Eh, hrup je seveda vedno hrup drugih, drugi so tisti, ki ga povzročajo. Mi smo odboru za zdravje in mislim, da bi morali tudi v luči zdravja obravnavati hrup. Eh, Eh, hrup sicer lahko znanstveno merimo in vemo, pri koliko decibeljih je dosežen prag bolečine, ampak hrup je tudi zelo subjektiven in podpiram to, da bi hrup eh, na splošno v našem odboru uvrstili na politični dnevni red. Eh, vemo, da so ljudje pogosto izpostavljeni hrupu, zato postajajo vse bolj občutljivi in eh, vedno bolj reagirajo tudi s stresom, kajti tako kot pri bolečini se hrupa ni mogoče navaditi, zato je pomembno vse prizadete vključiti v razprave in upoštevati njihove skrbi in pomislike. V uredbi ne smemo dajati prednosti letalskemu prometu, kajti zdravje je naša največja drobrina in eh, je to potrebno upoštevati. Še naprej morajo biti lokalni organi tisti, ki morajo upoštevati vse specifične okoliščine glede posameznih letališč. Kajti obremenitev s hrupom je lokalna in zato morajo tudi oblačitve se sprejemati lokalno. Uh, Zato je potrebno razviti individualne rešitve in tudi individualno odločeno. Če bi komisija bila tista, ki bi sprejemala vse odločitve, potem eh, tudi v posvetovanju z, z javnostjo ne bi moglo priti do sprememb. Zato prosim poročevalca pri desetem členu, eh, ki je govora o vključevanju Eh, prebivalstva, da se to njihovo pravico zaščiti. Eh, poleg tega komisija ne sme imeti možnosti zavreči kakšne rešitve, ki je bila sprejeta v posvetovanju, kajti eh, zaupanje v prebivalstvo bomo upravičili samo, če bo obstajalo vzajemno zaupanje, vendar pa potrebujemo zanesljiv okvir. Nobeno letališče ni samo sebi namen ampak eh, je del eh, svetovne mreže in svetovnega sodelovanja. Če pride do moten v letalskem prometu, to podjetja takoj občutijo in ko je bil v času vulkanskega pepela pred dvema letoma letalski promet ustavljen, podjetja niso mogla proizvajati, ker niso imeli možnosti skladiščenja, prišlo je do izpada dohodkov, skratka, eh, globalno podjetništvo je zelo občutljivo za kakršne koli motnje. Ravno zato pravim, da je sodelovanje zelo uh, pomembno in tudi možnost medijacije je zato zelo dobrodošla. Uh, vse to seveda ne velja samo z vidika posameznega letališča, posamezne države, ampak ima Evropa kot celota tukaj svojo odgovornost. Uh, Poleg tega je tu potrebno tudi svetovno sodelovanje, kaj in eh, posod je potrebno upoštevati tako gospodarske kot zdravstvene interese. Zato moramo razmisliti o tem, eh, kaj bodo eh, pomenili kaj bo pomenilo podaljšanje roka za odločanje, kar predlaga pripravljalec mnenja. Če bo na mesto enega meseca vse skupaj trajalo tri ali štiri mesece, se je potrebno vprašati, kako bo to vplivalo tudi na gospodarske odločitve. Kolega Pirilo pa želim vprašati še, eh, kaj natančno razume pod nočnim terminalom ne sme se zgoditi, da bo hrup se s tem predstavljal na podeželje zaradi vzletanja in pristajanja in da bo eh, promet po cestah se potem nadaljeval. Eh, ne vem, koliko eh, bomo zmanjšali obremenitev s hrupom zaradi ločenega terminala. Poleg tega poročevalec predlaga, da bi šli z uredbe na direktivo in to je pravzaprav uh, korak nazaj. Uh, Mislim, da z uredbo vedno hitreje in bolje dosežemo svoj cilj. Eh, in tudi v okviru uredbe je mogoče dovoliti eh, manevrski prostor posameznim državam članicam. Eh, poleg tega bi vprašala še komisijo. Nisem sicer tehnično podkovana, ampak komisija se je s tem ukvarjala, ali smo res upoštevali vse inteligentne in tehnične rešitve kajti Evropa mora razviti skupno mrežo, ne moramo uh, eh, eh, videti samo dobička posameznih podjetij, ampak moramo ustvariti vse evropsko logistiko, ki bo na najkrajši, najbolj učinkovit način omogočala uh, premikanje ljudi in dobrin. Uh, Pojav hrupa na letališčih je paradoksalen problem, kaj ti po eni strani eh, si ljudje želijo miru, po drugi strani pa ravno ta dosežek civilizacije zagotavlja mobilnost in s tem še dodaten hrup. Eh, torej, ne, ne želimo hrupa, ampak vsi želimo poceni leteti na dopust in eh, že naslednji dan dobiti svojo pošiljko, ki smo jo naročili po spletu. Eh, Torej, vprašati se moramo, koliko, koliko je vredna naša rast in zato je eh, celotna razprava o tem, koliko prometa želimo, potrebujemo in koliko hrupa lahko prenesemo, zelo pomembna. Mislim, da imamo tukaj priložnost, da tudi v prihodnje še naprej obravnavamo hrup tudi v luči zdravja. Hvala. Najlepša hvala, gospa Klas. Naslednji je gospod Canoni. Grazie, presidente. Per prima cosa desidero complimentarmi con il relatore. Najlepša hvala. No, za začetek bi poročevalcu čestitev za pomembno delo, ki ga je opravil. Sem poročevalec v senci v imenu skupine Alde. Uh, Zato bi podal nekaj splošnih komentarjev. Nisem imel veliko časa, da bi obravnaval vseh 50 ali več predlogov iz premem, ki jih je vložil poročevalec, ampak nekaj drži. Kot je poročevalec podaril, vse večji hrup letališč, predvsem po noči, škoduje kakovosti življenja skoraj 4 milijonov eh, evropejcev, ki živijo v bližini letališč. Eh, ti ljudje so dejansko žrtve trojnega onesnaževanja zračnega, kemijskega in eh, onesnaževanja s hrupom. Eh, hrup, ki ga povzročajo letala, je problematičen, kar dokazujejo tudi mednarodne študije. Vendar pa večina ljudi, ki potuje, želi imeti čim širšo izbiro pri eh, nakupu letalskih kart. In vsekakor drži, da je prisotnost letališča v neki regiji koristna za gospodarski razvoj. Naša naloga je, da uravnotežimo te različne vidike. Zavedati pa se moramo, da smo odbor za okolje in zaščito potrošnikov. Zato morajo naša prednostna naloga biti potrošniki odbor za promet bo verjetno spremenil naša stališča, ker eh, imajo oni pred očmi predvsem transport, ampak eh, načeloma podpiram pročevalca, ki želi zagotoviti boljšo zaščito za prebivalstvo, ki eh, je prizadeto zaradi takega onesnaževanja in eh, podpiram tudi to, da poskuša unesti več eh, ravno težjo prezlog komisije, ki se bolj osredotoča na gospodarske vidike. Poleg tega pripravljalec mnenja pravi tudi, da bi bila direktiva najboljši način, kako zagotoviti boljšo zaščito državljanov, ki so prizadeti zaradi hrupa na letališčih. Predlog je, eden od predlogov je, da bi znižali raven hrupa, vendar pa je ta vidik izključno v nacionalni pristojnosti, kot pravi direktiva 49 eh, iz 2002. Države članice v skladu s nacionalnimi akcijskimi načrti določajo sprejemljivo raven hrupa in zato mislim, da bi bilo bolje, če bi sprejeli izbiro komisije in imeli uredbo, ki se jo lahko neposredno uveljavlja. Uh, kaj ti, kot rečeno, smo v zakonodaji iz leta 2002 uh, eh, opredelili postopek sprejemanja odločitev. Bi pa bilo koristno, če bi nam predstavniki komisije podali nekaj več informacij o tem. Predlog komisije vnaša tudi številne druge pomembne vidike, s katerimi bi se lahko strinjali, naprimer opredelitev tega, katera letala so skladna z, mejn, z omejitvami, eh, opuščanje starejših letal, ki povzročajo več hrupa. Poleg tega je tu zamisel, da bi opredelili vse zainteresirane strani, ki naj bi bile vključene v postopek odločanja, ravno tako pa naj bi imeli tudi forum za tehnično sodelovanje kjer bodo prisotni tudi predstavniki lokalnih organov, katerih vlogo je vsekakor potrebno okrepiti. Bom pa verjetno tudi sam vložil nekaj predlogov sprememb. Najlepša hvala. Naslednja je kolegica Jana Kodakis. Najlepša hvala. Hvala tudi poročevalcu. Všeč mi je njegov. Eh, pristop, ki daje prednost zdravju in mislim, da se lahko s tem vsi strinjamo. Moramo biti eh, pozorni glede na področja, kjer, letijo, kjer eh, se nahajajo letališča na podneželju ali v bližini mest. In v nasprotju z ostalima pročevalcema v senci, uh, sama nimam težav s tem, da bi imeli ali direktivo ali uredbo in ne vidim, zakaj bi direktiva pomenila korak nazaj. Uh, pravzaprav je to korak naprej, kajti največ lahko dosežemo ravno s podporo lokalne skupnosti in zanima me, kako se bo ta razprava razvijala naprej. Tu gre za stvari, ki so v pristojnosti držav članic, e, učinki so lokalni in lokalni organi morajo biti vključeni, pa lokalno prebivalstvo. Moramo pa se zavedati tudi, da je pot, pomembna lokalna industrija, ki zaposluje lokalno prebivalstvo. Uh, in uh, marsikaj je že bilo uh, narejenega za to, da bi zmanjšali hrup. Uh, prišli smo na uh, novejša letala, uh, družbe, ki upravljajo z letališči, tudi ponujajo škodnine bližnjim prebivalcem in podobno. Torej ne smemo uh, pozabiti, da je tudi ta sektor že ukrepal in je pripravljen pomagati. Kar pa zadeva nočne lete in nočne terminale, še vedno nisem posem prepričana, kako naj bi to delovalo in ali bo sploh delovalo, kajti hrup po noči je. Eh, Ravno tako negativen kot hrup podnevi, sploh če zaradi tega ni mogoče spati. In ne vem, kako bi Evropska unija lahko igrala vlogo pri odločitvah lokalnih organov o prostorskem načrtovanju. Skratka, če povzamem, eh, več poroznosti za države članice, da ukrepajo kot je najbolj primerno glede na okoliščine, večji vpliv eh, zainteresiranih strani in lokalnih organov. Ampak hvala pripravljalcem mnenja in se veselim nadaljnega sodelovanja. Vielen Dank. Dann als nächstes spricht die Kollegin Frau Wilz. Vielen Dank. Hvala lepa. Kolegica Wilz. Enkrat se bomo morali boriti proti hrupu, tako kot proti koleri ali pa kugi. To je rekel Robert Koch pred več kot stoletji. In danes smo na tej točki. Čas je, da nekaj storimo, ampak ugotavljam, da je osnutek eh, uredbe nepremeren za to, da bi zmanjšali obremenitev s hrupom na evropskih letališčih. Uredba o omejitvi obratovanja izhaja iz gospodarskih koristi in eh, pravzaprav si prizadeva za širitev um, kapacitet in zaradi tega bi morali to zavrniti. Izboljšanje zaščite pred hrupom igra v tem predlogu zgolj podrejeno vlogo. Zakaj gre Evropske komisiji? To je jasno povedano v vodni navedbi 9. Okrepi za znižanje hrupa bi morali imeti možnost, da se ustavijo, zato da ne bi oslabili zmogljivosti letališč in pa znižali konkurenčnosti. Potem imamo tukaj omejitev obratovanja. In sicer uh, gre tukaj za ukrepe za znižanje hrupa, ki pa znižujejo zmogljivost uh, letališč, ampak gre tudi za določene časovne omejitve. Delna omejitev obratovanja pomeni prepoved nočnih letov. Komisija bo imela možnost, da to ukine. Če država članica to zahteva, lahko pa ukrepa tudi sama, če se sama tako odloči. V zadnjih tednih in mesecih smo doživeli sledeče. Državljanke in državljani, ki živijo ob letališči, niso pripravljeni tega več prenašati protestirajo in ukrepajo v Berlinu, Brandenburgu in pa v Frankfurtu pri Majni se gradijo novo letališče, ampak oblasti niso prepovedale novega terminala, ampak sodišča. Tako so ljudje svoje interese vsaj delno lahko uveljavili. Če bi sedaj komisija imela možnost, da ta pravila odpravi, tem rečem ne, to gre predaleč uredba eh, ima pečat lobistov letališč in gospodarske interesi so komisiji pomembnejši kot pa zdravje in pa kakovo življenja ljudi. In to je povsem nespremljivo. In sedaj bi rada spregovorila še o nekaterih točkah. Osnutek poročevalca gre v pravi smeri, ampak ne gre dovolj daleč. Tudi sama menim, kot sem že jasno povedala, da se predlog eh, Evropske komisije preveč osredotoča eh, na gospodarstvo in premalo upošteva okoljske interese. Strinjam se s poročevalcem, da ni primerno, da pravni ukvir direktive spremenimo v uredbo, kar je predlagala komisija. Kar pa se tiče nočnih terminalov z vsaj eno pristajalno in pa pristajalno stezo, eh, do tega imam precej kritičen odnos, kar se tiče eh, tega, da je to ukrep za znižanje eh, hrupa. Mislim, da to sploh ne bo prispevalo k znižanju hrupa in pa k znižanju obremenitve za državljane. To odpira možnosti za nadaljno obremenitev s hrupom za ljudi. Mislim, da potrebujemo boljše železniške povezave, kajti vedno več se prevaža tovora po zraku in to e, družbeno in okoljsko ni spremljivo. Sedaj pa. Kolegica Foster. Um, hvala lepa, hvala lepa poročevalcu za zanimiv predlog. Imenovanih je bilo nekaj ključnih točk. Podpiram poročevalca o sledečem v odboru za pravo smo imeli razpravo o tem, ali bi morala biti to direktiva ali uredba. Moje mnenje je, da gre tukaj za vprašanje subsidijarnosti. Zato nam ni všeč to, da, gre, da bo sedaj to uredba, kajte mislim, da bi morali odločitve sprejemati lokalna raven. Kar se tiče drugih vprašanj, naprimer delegiranih aktov, e, nekatera nas skrbi člen 10. Po mojem mnenju bi morala komisija uporabljati delegirane akte samo za tehnične prilagoditve. Potem druga vprašanja v smislu lokalnega zastopništva. Prav je, da to imamo. Možno je, da bi morali obvestiti še koga drugega, to da mi mor biti moramo zelo previdni. Kajti veliko zainteresiranih strani je pri tem in lahko napočijo težavne situacije, kajti um, imamo lobiste, ki niso odgovorne nikomor. Tisti, ki so v letaliških oblasteh, so odgovorni javnosti, kajti sicer bo na koncu tako, da bodo vsi ustanavljali skupine, ki jim bodo mislili, da govorijo v imenu ljudi, ampak v resnici ne bodo odgovorni nikomor. Potem, kar se tiče prostorskega načrtovanja, to je pomembna stvar. Številne lokalne oblasti povsod po Evropi in povsod po svetu so se odloč, odločali, da bodo gradili naselbine preblizu letališč in to ni v redu. In tako imamo problem. Naj sklenim, gospod predsednik. Parlament eh, bi rad omilil težave na letališčih. Če se pogledamo tehnične vidike, tehnologija igra tukaj pomembno vlogo. Podprli smo Clean Sky pobudo, čisti zrak. To je projekt eh, v višini 1,4 milijarde evrov, to je privatno zasebno partnerstvo. Potem imamo tukaj enotno evropsko eh, nebo in poskušamo pomagati. In mislim, da je treba to povedati. Torej, igramo pozitivno vlogo in želimo uravnotežen pristop. In v Evropi imamo uravnoteženi pristop, ampak vedno bo obstajal pritisk. In potem še nekaj, kar se tiče nočnih terminalov. Možno je, da bi nekdo, nekdo nekje zgradil nočni terminal, ampak potem bi samo problem premestili iz enega mesta na drugega. Ehm, zato je potrebna tudi infrastruktura spomniti se moramo tistih, ki tam sedijo za mobilnimi telefoni in laptopi. Veste, da so potniška letala tiste, ki nosijo največ tovora. In službe so tudi zelo pomembne. Zdravje je pomembno. Ampak, če nimate e, prihodkov in službe, potem tudi to negativno vpliva na vaše zdravje. Zato moramo zelo razmisliti o tem, kako bomo obravnavali letališča. Hvala lepa. Hvala lepa. Horst Schnellhardt. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, to je izredno zanimiva tema. Naj opozorim na besedo v naslovu, primeren in nič nam ne bo koristilo, če bomo govorili o zdravstveni obremenitvi hrupa. Pravzaprav se o tem vsi strinjamo, vemo, da ima to vpliv na zdravje, vemo, da to ogroža zdravje in da to predstavlja obremenitev, vse to je res. Ampak poglejmo leta nazaj, koliko smo v zadnjih letih sprožili pobud v zvezi s tem. Tih kako, poglejmo si, kako, so, kako tiše so postala letala v zadnjih desetih letih. Ko sem prvič letel pred 50 leti, pravzaprav eh, vzleta sploh nisem prenesel, kajti hrup je bil gromozanski, torej stvari so se zelo spremenile. Ampak to temo moramo obravnavati. Kajti ne smemo pozabiti gospodarskega vidika. Nič nam ne bo pomagalo, če blaga ne bomo mogli prevažati. kajti eh, vedno znova rečemo, nočemo hrupa in tako naprej. Ampak to, ne nikamor, to nas ne bo nikamor pripeljalo. Mislim, da moramo razmisliti o primernih ukrepih. Če pa hrum, hrup primerjamo s kolero in s kugo, naj povem, da let, letala prenašajo dodatno vrednost. Uh, in izvajati moramo uh, hrup, um, ukrepe za znižanje hrupa. To je res. Mislim, da primerjava za kolero ni primerna, kaj te kolera je prinašala samo smrt letala, pa prinašajo tudi velike koristi. Zato mislim, da bi morala biti razprava bolj razumna in ne smemo zapasti paniki. Seveda, ljudi, ki živijo blizu letališč, za nje je težko in prav je, da o tem eh, javno razpravljamo, naprimer v Berlinu. No, so še hujši primeri. To, kar predlaga poročevalec, namreč nočni terminali, to se mi sploh ne zdi slabo. Res bi morali govoriti o tem. Lahko bi ohranili gospodarski vidik takrat, kadar ni nobene grožnje in na ta način tudi ne bi eh, obremenovali ljudi z horupom, tudi to je treba zagotoviti. Potem pa bi lahko vključili tudi vidik železnice. Tukaj pa sem nekoliko skeptičen. Vem, da so nekatere železnice v, državah, v določenih državah preobremenjene z tovornim prometom. Tudi sam stanujem blizu železnice in naj vam povem, da je tudi to obremenitev s hrupom. Tudi hrup ni prav tih, tudi vlak ni prav tih. Zato moramo razumno ravnati. Sem za uredbo kajti razmišljati moramo evropsko, ne samo regionalno. Če bomo kar naprej povdarjali regionalne vidike v razpravi, potem eh, ne bomo dosegli ciljev, se ne bomo mogli strinjati o cilju. Eh, mislim, da potrebujemo sodelovanje v Evropi in uredba je potrebna. Hvala lepa, gospod Florenc. Ne se navežem na kolegico Klas subsidijarnost mora postati, ostati pomembna tema. Ampak je pa tukaj nekaj področji, kjer mi gre subsidijarnost predaleč. Sam živim blizu letališča v Düsseldorfu in tam vidim, kaj, kakšen vpliv ima ta nemška in nizozemska vojska na vzlete in pristanke. In Torej, eh, nizozemce zahtevajo nekaj in potem naj bi nemška letala letela nad zelo gosto naseljenimi področji. Razmisliti moramo, skup, razmišljati moramo skupaj s komisijo, ampak mislim, da ne bi bilo prav, da bi komisija sama odločala. Hrup predstavlja grožnjo za zdravje. Včeraj, ko smo razpravljali o avtomobilih, smo govorili prav o tem. Saj. Tudi ni tako, da eh, ker bi želeli odpraviti obremenitev vseh rupov, bomo kar prepovedali avtomobile in isto velja za letala. Po noči se odvija precej tovorni promet in to je tudi potrebno. Seveda pa eh, bi bilo najboljše, če bi dobili tišja, sodobnejša letala. Predlog pa se mi zdi v redu. Hvala lepa, sedaj smo ob koncu seznama govornikov. Razprava je bila izčrpna in pokazalo se je, da imamo probleme tudi z železnicami, kar se tiče hrupa. Torej, izvor hrupa niso samo avtomobili in letala in lotiti bi se morali tudi te tema. Kar se tiče prepovedi letov po noči, to lahko povsem razumemo za prizadete, ampak konec koncev izvažamo hrup nočnih letov v druge regije na svetu in na ta način problema ne rešimo. In tega se moramo tudi zavedati, če bomo uvedli prepoved nočnega letenja. Prepovedi nas ne bodo daleč pripeljale. Mislim, da potrebujemo tehnični napredek. Kot smo slišali, je bilo tu že veliko narejenega. Hrup predstavlja omejitev za kakovost življenja in hrup ljudi zelo čutijo. V Münchnu se tretja proga ne bo gradila in poglavitni razlog za to je bil hrup. Vsi želimo gospodarsko rast, vsi se želimo tega udeležiti. In Vem, da boste po tem sestanku vsi leteli domov. In to tudi ni zanemrljivo. Dobro. Razprava mora ostati uravnotežena. Sedaj pa dam besedo komisiji. Postavili smo kar nekaj vprašanj in podali svoje mnenja. Sedaj pa komisija. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Dotaknili ste se bistva razprave. Potrebujemo pravo ravnotežje med vsemi interesi in željami državljanov. Najprej bi rad čestitev poročevalcu za to poročilo. Tu so eh, številne zanimive zamisli. In podal vam bom svoje začasne zamisli nismo še do konca domislili nočnih uh, terminalov, on pa je um, nadgradil to idejo. Rad bi se osredotočil na poglavitne točke. Poročevalec in poročevalci v senci so omenili najhrupnejše letalo v floti in to letalo potem predstavlja nadproporcionalno obremenitev. Vprašanje je, kako bi lahko uvedli najbolj stroškovno učinkovite ukrepe. Lahko bi odložili uh, uvedbo tega ukrepa, ampak v tem primeru ali ne bi pristojnih organov, ki bi radi omilili hrib, oropali stroškovno učinkovitega ukrepa. Ker ti potem bodo pod pritiskom, da uvedajo omejitve obratovanja, to pa bo vplivalo tudi na tiste operaterje, ki so močno ulagali v manj, hrupne, v manj hrupna letala. Zato gre tukaj. In potem ste omenili še nekaj, in to ste omenili prav vsi, pravica do nadzora, do pregleda in pa do subsidijarnosti. Naj ponovim to, kar sem, smo slišali že v svetu in v odboru Tran. Podpiramo rešitev, kjer bo jasno, da države članice ostanejo pristojne za sprejemanje odločitev. In te odločitve lahko sprejemajo oblasti, sodniki, lahko se spremejo v procesu medijacije, kakorkoli že. In cenim, da ste predložili ukrepe, kako bi lahko okrepili to široko paleto procesov. Ampak želimo, da ima komisija jasno ulogo, tako da bo lahko zagotovila, da se spoštujajo vsi koraki v procesu. Naj podam primerjavo. to je sedaj uredba, ne direktiva. Če se želite odločiti za omejitve obratovanja po noči, potem morate eh, sprejemati te ukrepe. To bi bil recept. Če hočete ali nočete eh, speči toč, eh, torta, je to odvisno od vas. To je subsidijarnost in komisija se bo upletla samo, če boste kršili te korake. Če boste pekli torte, je to vaša odgovornost. Če pa boste pozabili dati notar sladkor, potem se bo opletla komisija in bo rekla, eh, dodajte sladkor, da bo to prava torta. To so tudi meje pravice do pregleda. To nima nič veze z vsebino odločitve. To ni povezano z ravnjo eh, s katero želite zaščititi svoje državljane. Gre samo za postopek. Potem pa bi rad odgovoril še na vprašanje o stroškovni učinkovitosti in pa o stroških in prednostih. In pa uh, rad bi se odzval na očitek, da nas zdravje ne zanima. Ampak mi imamo direktivo o uh, zniženju hrupa in države članice morajo, uh, morajo uh, določati okoljske načrte. Radi bi okrepili povezavo med to direktivo o okoljskem hrupu in pa akcijo, ki jo bo sprožila, sprožil ta zakonodajni predlog. In to bo potem recept, da se pravilno ukrepa za to, da bomo omilili hrup. Na ta način mi to vidimo. In uredba oziroma komisija meni, da je uredba najprimernejši pravni instrument kaj ti jasno določi, kdo je vključen v proces, torej določa akterje, določa pravice in obveznosti vseh teh akterjev in poveča preglednost za vse te udeležene akterje, vključno za državljani, ki živijo blizu letališč. Komisija računa na podporo tega odbora veselimo se sodelovanja s poročevalcem in z vsemi vami. Odprti smo za vse zanimive ideje, ki bodo ukrepile ta proces, tako da bo ta postal preglednejši za vse vključene. In vključno sa temi, ki so prizadeti zaradi hrupa in vključno sa temi, ki želijo potovati za letali. Potem, ko bo konec sestanka. Hvala lepa, gospod predsednik. Lepa hvala. Sedaj pa dam še enkrat besedo poročevalcu in on se lahko odzove na pripombe. Izvolite, beseda je vaša, gospod Rodriguez. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil kolegicam in kolegom, gospod Foster, gospodu Florencu in drugim. Hvala lepa za vaše prispevke. To kaže, da smo na pravi poti. Obstaja osrednja os pri uh, prispevkih, očitno je, da se strinjamo. Odbor za promet in naš odbor obravnavata to temo. Imamo pa različne perspektive. Tukaj gre za zdravje in za okolje. To so teme, za katerimi se mi ukvarjamo. V principu se strinjamo. Ko gre naprimer za to, da bi upoštevali različne dejavnike. Okolje, ravnotežje, zdravje. Potem potrebujemo tudi opredelitev vloge udeleženih, vlogo lokalnih skupnosti, vprašanje medijacije, ko gre za konflikte pred sodiščem, vlogo komisije. Vse to je naša skupna podlaga za razumevanje. Spregovoril sem o temi nočnih terminalov. To je okrep, ki ga ne moremo standardizirati. Morda obstajajo kraji, kjer bi to lahko uredili po noči. Morda bi to kakšen kraj tudi omogočil, to je možno, ampak ne rečem, da morajo sedaj vsa letališča ustanavljati nočne terminale. Zavedam se problematike, pa ne samo zato, ker poznam veliko letališč, kaj ti sam potujem. Na nekaterih letališčih to sploh ni možno, to mi je jasno. Ta predlog sem izdelal zato, da bi nekaj izval, da bi vas provociral, zato, da bomo o tem razpravljali, zato, da bomo vedeli, kaj počnemo. Kaj v razpravo lahko vključimo elemente, ki jih pač želimo. Mislim, da bomo na koncu dobili dobro poročilo. Hvala tudi komisiji za njen prispevek. Pri drugih poročilih je navadno tako, da je parlament korak pred svetom in komisijo, potem pa enkrat dosežemo točko, kjer se ne spremeni več prav veliko. Naloga parlamenta je, da predloži stališče družbe in da potem najdemo konsens. Komisija želi podati recept. Dobro, ampak govorimo tudi o obremenitvi hrupa. Vse se vrti okrog hrupa. Če ne bi bilo hrupa na letališčih, potem tudi ne bi obstajala potreba po omejitvi obratovanja. Zahvaljujem se komisiji za njeno stališče. Verjetno bomo našli dogovor lahko bi prepričali morda tudi kolege v odboru za promet, naj se priključijo temu konsensu. Morda bomo dobili uredbo, počakajmo. Mislim, da bi lahko dosegli velik korak naprej, kar se tiče preglednosti vseh odeležencev um, in kar se tiče uravnoteženosti. Vključiti je treba vse te teme, to je naš cilj. In sedaj, ko sem prisluhnil kolegom, sem prepričan, da nam bo to tudi uspelo. Hvala. Hvala lepa, hvala lepa, da ste strnili to razpravo. Da, eh, provokacija včasih spodbudi produktivnost. Razprava o tej temi je bila zelo dobra. In zelo lepo se zahvaljujem poročevalcu. Rok za predloge sprememb je 27. juni ob 12. O predlogih sprememb bomo v odboru razpravljali 19. Eh, in 20. septembra. In 10. Eh, in 11. oktobra bomo o tem glasovali v tem odboru, 6. novembra pa bodo glasovali v pristojnem odboru. Verjetno bo šel ta dosi na plenarno zasedanje decembra in takrat bo potekalo tudi glasovanje. Prisrčna hvala za to zanimivo razpravo. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda, to je točka 19. Tukaj gre za vpliv črpanja plina in nafte iz krilovca na okolje. In poročevalec je gospod Boguslav Sonik. želimo biti učinkoviti, želimo ustvariti um, učinkovito Evropo. Tukaj vidite predloge sprememb, tukaj imate pred seboj te dokumente. Prosim, da tega ne pustite tukaj, ampak da to naslednjič prinesete seboj, tako da bomo vrčevali z viri. Tega potem ne bo treba še enkrat tiskati. To je bila moja kratka pripomba. Sedaj pa bom dal besedo poročevalcu. Prosim, da se javite k besedi tisti, ki bi se radi udeležili razprave. Potem, ko bo končal um, poročevalec, bom prebral seznam govornikov in potem bomo začeli za razpravo. Bogoslav Sonik, prosim, da nas uvedete v temo. Izvolite. Ja, eh, Najlepša hvala, gospod predsednik prijel sem 166 predlogov spremembe za moje poročilo. Rad bi se vsem skupaj zahvalil za vaš trud, za pripravo predlogov sprememb in za vse komentarje, ki sem jih prejel. Številni predlogi sprememb podpirajo moje stališče pri tem poročilu. Seveda pa sem prejel tudi to vrstne predloge sprememb, ki so ekstremni. Predlagajo prepoved izkoriščanja plina iz krilovca. Govorimo tudi o potencijalnih eh, sestavinah, ki jih dodajo vodo pri eh, vrtanju in ki naj bi bile nevarne. Konvencionalna goriva. Rdeča nit poročila ostaja takšna, kot je v svojem poročilu. Bom želel predstaviti glavna področja, kjer lahko sklenemo kompromise. Mislim, da moramo poskušati Evropsko unijo narediti bolj neodvisno od zunanih zalog goriva. In o tem v parlamentu tukaj razpravljamo že kar precej časa. Časovni načrt za energijo do leta 2050 je izjemno pomemben. Lahko bi namreč s pomočjo takšnih tehnologij zmanjšali izpuste. Izboljšamo lahko obstoječo zakonodajo na ravni EU in na nacionalni ravni ter zagotovimo boljšo, boljše izvajanje te zakonodaje. Si, zagotavljati si moramo za izmenjavo najboljših praks in ustvariti in vzpostaviti oz, uh, ustrezne mehanizme za nadzor. Pred tremi tedni je podobno stališče zauzela mednarodna agencija v Parizu, ki je prav tako pripravila najboljše prakse z področja plina iz krilavca. Definirati moramo tudi varnostne standarde, zagotoviti preglednost našega dela, pa tudi preglednost delovanja tistih glavnih akterjev, ki že imajo nekatere izkušnje. Enako je veljalo za poročilo izkoriščanja nafte, potem ko je prišlo do katastrofe v Hudsonovem zalivu. Govorimo tudi o vprašanju tekočin, ki se uporabljajo pri vrtanju, o vprašanju sestavin, ki naj bi bile potencialno nevarne. Omenjamo tudi potrebo potem, da uporabljamo oziroma da bi uporabljali manj vode pri vrtanju in da bi reciklirali vodo v zaključenem krogu še posebej, če ta vsebuje nekatere nevarne snovi. Pomemben je tudi dialog z lokalnimi skupnostmi. Tega ne smemo pocenjevati, ravno nasprotno. Glede na izkušnje, ki jih imamo do sedaj, je jasno, da je prelahko vzpostaviti eh, nek strah med prebivalstvom in igrati na čustva. Če pripravimo ustrezen dialog, če zagotovimo določeno mero preglednosti, lahko takšne težave odpravimo. To um, omenjam v svojem poročilu. Dobro bi bilo, če bi imeli ustrezno kampanjo osveščanja, spletno stran, na kateri bi lahko ljudje dostopali do vseh potrebnih informacij. Potrebujemo tudi sodelovanje relevantnih eh, geoloških organov in institucij potrebujemo podatke tako na kraju samem, podatke o tem, preden se vrtanje začne in tudi podatke o tem, kaj se zgodi, ko se vrtanje zaključi. Poskušal sem upoštevati vse komentarje, ki sem jih prijel. Brez dvoma lahko dosežemo kompromise. Sam sem pri tem precej prožen, še posebej, ko se pogovarjamo o vprašanju vode in o potrebi po recikliranju vode, pri hidravličnem lomljenju, naprimer. Potrebno je zmanjšati količino vode, ki se uporablja pri tovrstnih dejavnostih. Kemične sestavine, ki sem jih omenjal, predstavljajo od 1 do 3 odstotkov snovi v sami tekočini za lomljenje. Približno 98 odstotkov te tekočine je čista voda. Seveda pa moramo zagotoviti ustrezne standarde, tako da bo na voljo tudi seznam vseh teh sestavin, ki so potencialno škodljive. Še eno področje, kjer moramo sodelovati, je področje najboljših praks. Minimizirati moramo tveganja in zagotoviti odgovornost podjetij, ki delajo na tem področju. Po načelu onesnaževalec plača. Spoštovati moramo obstoječo zakonodajo EU, še posebej tisto z področja okolja pripraviti moramo ustrezne vplive, eh, presoje vpliv, pogledati pa si moramo tudi nacionalno zakonodajo. Nekatere države članice so že sedaj bolje pripravljene za ustrezen celosten nadzor in zagotavljanje upoštevanja določb, ki obstajajo. Govorim seveda o državah članicah, ki so pripravljene za sodelovanje. Upam, da bomo našli kompromis in da bomo v mislih obdržali to, kar je pomembno za vse. Varnostni standardi, standardi za zdravje. Pomembno pa je izkoristiti tiste vire, ki jih imamo v Evropski uniji. S tem upam, bomo lahko zmanjšali tudi izpuste tako za Evropsko unijo, kot tudi za svet. Upam, da se bo naša energetska varnost tako zvišala. Hvala. Hvala lepa, kolega Sovnik, za ta uvod. Preden pa dam besedo poročevalcem o senci, poglejmo, kdo se je javil k besedi. Vittorio Prodi, Judith Merkis, Konrad Simanski in Ester de Lange. Ana Rosbach se jih noh. Še Ana Rosbach sem opazil. Rosbach, Chris Davis is Davis. Potem še Chris Davis. Ste to vsi? Simanski, De Lange, Rosbach, Davis. Ja, damit schließe ich die Redner. Dobro. To je seznam govornikov. Sedaj pa bomo začeli z razpravo s poročevalci v senci. Linda McKeven. Um, thank you. Well, we're having our first... Hvala. Danes bo potekal prvi sestanek poročevalcev v senci. Poskušali bomo doreči kompromise. Prebrala sem predloge sprememb. Na nekaterih področjih bomo lahko našli kompromise, ampak vidiki in stališča so zelo različni. Nekateri navijajo za plin iz krilovca in so zelo navdušeni, drugi so nekje vmes. Pravijo, da spoh ne vemo, če obstajajo viri v Evropski uniji, ki bi jih lahko izkoriščili zaenkrat. Ni podjetij, ki bi izkoriščale te, ki bi izkoriščala te vire. Sicer raziskujemo te vire, ampak do, pokazalo se je, da so nekateri takšni projekti vodili do mini potresov. Obstajajo torej dvomi o tem, kako velike so te rezerve, koliko je teh virov. Nekateri predlogi sprememb pravijo, da je to tradicionalna tehnologija in da ni težavna. To ni res. Martin Kellner, na primer, pravi, da ta tehnologija obstaja že leta in leta. Ni res, obstaja desetletje, približno deset let. Mislim, da si moramo naliti čistega vina. V svojih predlogih sprememb sem želela povedati predvsej naslednje. Ko smo imeli posebno delavnico s komisijo, smo videli, da obstajajo različne študije različnih generalnih direktoratov. Te študije bodo izdane tekom letošnjega leta, niso še izdane. In glede na to, da jih še ni, da še nimamo rezultatov, ne moremo pripraviti ustreznega stališča glede plina iz skrilovca. Mislim, da moramo najprej preučiti te študije, ki bodo na voljo tekom letošnjega leta in se na to odločili. Gospod Sonik pravi, da je energetska neodvisnost pomembna, to je res, ampak obstajajo drugi načini za zagotavljanje takšne neodvisnosti. Obstajajo drugi viri, v kateri bi lahko prav tako investirali. Zame se zdi pomembno predvsem to, da ostanemo pri zavezah glede boja proti podnebnim spremembam. To velja tudi, ko govorimo o alternativnih virih energije. Imamo zavezujoče zahteve, zavezujočo odgovornost, da zmanjšamo izpuste oglika in uporabo oglika. Vsaka država, ki se odloči za uporabo plina iz krilovca, mora povedati, kako ta element vključuje v svoj projekte za boj proti podnebni spremembam. Govoriti moramo tudi o nesnaževanju, preučevati moramo potalnico. Nočem, da javna sredstva namenjamo raziskavam na področju plina iz krilca. Podjetja, ki tukaj delujejo, so bogata. Če želijo upravljati analize, bi morale te financirati sama. Zagotoviti moramo tudi, da so kemikalije dobro preučene. Mislim, da lahko pri kemikalijah in naprimer vodi najdemo kompromise, nisem pa pripričana, da se to lahko storimo pri drugih področjih. Še nekaj smo omenili, naprimer premogovniki in okoljske težave povezane s tem, res je, s tem že dolgo živimo. Sama živim v takšni regiji polni premogovnikom. Vem, kako dragi so ti. Ko smo prišli na nove industrije, je mola vlada prevzeti vse odgovornosti za davkoplačevalce. Tukaj imamo subvencije, onesnaževanje vode, težave pri črpanju. Če se odločimo za, teh, za to tehnologijo, moramo zagotoviti, da ni davkoplačevalec tisti, ki plača. To morajo biti podjetja, ki so odgovorna in to dolgoročno. O številnih temah moramo razpravljati. Mislim, da se ne bi smeli prehitro odločiti za naše stališče. Mislim, da je bilo to glavno sporočilo delavnice. Eh, kjer so ameriški kolegi, mislim, da iz Pensilvenije, dejali, da imajo naprimer dejavnosti na področju plina iz Kriloca, ampak sedaj, deset let po začetku teh dejavnosti, pripravljajo zakonodajne akte. Pravijo, da ne bi smeli storiti tako. Merci, uh, Hvala, gospod predsednik. Sama vsem se zažela pridružiti temu, kar smo ravno kar slišali. Gre za temo, ki je javnega interesa. Ljudje širom Evrope se zanimajo za to področje. Ne vem, če je zagotavljanje informacij, kot je dejal poročevalec, oziroma napačnih informacij prava rešitev. Druga točka se nanaša na okrepitev zakonodajnega okvira. To je naša naloga in to je bistvenega pomena. Moramo govoriti tudi o energetski neodvisnosti. Ugotoviti moramo, koliko energije lahko proizvedemo s takšnimi dejavnostmi obstajajo tudi drugi sodobnejši načini zagotavljanja energetske varnosti, naprimer obnovljivi vire energije. Moramo iti stran od tradicionalnih virov energije, od fosilnih goril. Katastrofa, povezana z Rijom, kaže, da se sicer strinjamo glede cilja, ne strinjamo pa se glede poti, ki vodijo v smeri tega cilja. naložbe vladnega denarja v plin in nafto iz krilavca, le podaljšuje to odvisnost od fosilnih goril. Dokument komisije iz leta 2011 kaže na ogromne zakonodajne vrzeli, ki obstajajo. Zato smo skupaj s poročevalci v senci pripravili več predlogov sprememb, ki naj bi okrepili zakonodajni okvir. Naj začnem z načelom previdnosti. Komisija bo morala pripraviti takšne predloge za krepitev zakonodajnega okvira pred letom 2013. Plini skrilovca bi morali vključiti v direktivo IPPC. Pokriti moramo tudi dejavnosti povezane z raziskovanjem, ne le ekstrakcijo lomljenje mora spadati tudi pod direktivo o okoljski odgovornosti. Gospod Sonik je govoril o načelu onesnaževalec plača. Zagotoviti moramo, da obstajajo finančna jamstva, ki pokrivajo to vrstne katastrofe, kakršnekoli so že. Zajeti moramo vse faze raziskav, izkoriščanja in zagotoviti, da ne bodo davkoplačevalci tisti, ki bodo plačevali za takšne dejavnosti. Plomljenje je potrebno vključiti v direktivo o nevarnih odpadkih. Potrebujemo skupne kriterije, zato da se izognemo izlivom tovrstnih nevarnih tekočin. Imamo tudi direktivo, okvirno direktivo o vodi. Ta direktiva ne dovoljuje nevarnih toksičnih tekočin oziroma izdelkov, ki bi jih naj uporabljali v zemlji. Plin iz krilavca ni nek eh, obljubljen ideal, obljubljena dežela, le podaljšuje odvisnost od fosilnih goril. Exxon Mobil je pred dvema dnevoma podal izjavo, da bo prenehal z raziskavami na polskem, sredstev namreč ni dovolj, virov ni dovolj. Uporaba sredstev skupnosti za takšne ne preveč razširjene vire torej ne bi bila najbolj modra. Sama bi si rada prizadevala za moratori glede na to, kakšne so potencijalne nevarnosti povezane z hidravličnim lomljenjem. Mislim, da bi morali imeti moratori za plin in nafto iz krilovca, preden pridemo do novih tehnologij, razvijamo nove, varnejše tehnologije. Kot je dejala kolegica, še vedno čakamo na številne študije. Biti moramo resnično prepričani glede smeri, v katero bomo šli podpiram predlog spremem za moratorij, ampak ne v imenu skupine. Hvala lepa, Sabine Vils. Hvala lepa. Se opravičujem, pravi gospod predsednik. Iti moram po vrstnem redu. Mišel Kivazi je seveda prva. Euh, Hvala, gospod predsednik. No, najprej bi rada povedala, da se morda ne, ne strinjamo s poročilom gospoda Sonika. Vseeno pa nas zanima, kako ga bomo uporabljali. Vsaka država članica ima suverene pravice glede izkoriščanja to vrstnih virov energije, ampak to poročilo mora zaščititi državljane Evropske unije. Usklajeno mora biti z odločitvami na evropski ravni. In tukaj govorimo o svežnju eh, za energijo in za okolje. Strinjam se s kolegico, gospod Magaven. Potrebujemo prave tehne informacije. Poročevalec pravi, da moramo okrepiti zakonodajni okvir na ravni EU. Poznamo tveganja povezana s plinom iz krilavca. Poročevalec pravi tudi, da, da moramo raziskave na področju plina iz krilovca vključiti v prvo prilogo direktive o presoji vpliva. Trenutno je potrebno ustvariti 500 tisoč kubičnih metrov, da smo vključeni v to prilogo. Strinjamo se tudi glede tega, da je potrebno izvajati, ustrezno izvajati obstoječo zakonodajo, naprimer zakonodajo na področju voda. Pak Polska, naprimer, ni prenesla direktive z tega področja v svojo zakonodajo. Kako lahko zagotovimo ustrezno izkoriščanje plina iz krilca, če nimamo spostavljenega ustreznega sistema za nadzor? To je tudi vprašanje povezano s samimi podjetji. In še zadnji komentar. Pripravljajo se številne študije, kot smo slišali. Naprimer, Generalna direkcija za okolje komisije pripravlja dve takšni študiji. Ena je posvečena podnebnim spremembam, druga pa okoljskim tveganjem. Strinjamo se, da potrebujemo moratori za lomljenje. Pa tudi za raziskave na področju plina iz krilca. Preden, eh, dokler seveda se študije ne zaključijo in dobimo prave podatke. Vse študije, ki se pripravljajo, bodo na voljo leta 2014. Osnutek študije pa leta 2012. Nihče nima več izkušenj na področju plina iz krilovca kot ZDA. Zato ne bi smeli prehitro reagirati. Pridobiti moramo vse potrebne informacije pri določenih točkah se resnično ne strinjamo. Mnenja so zelo raznolika. Mislim, da obstaja precejšna zmeda glede hidravlične simulacije in lomljenja. To vrstne tehnologije se uporabljajo že dalj časa, ampak pri lomljenju, naprimer, imamo različne načine uporabe te tehnologije. Ne gre le za en sam tip dejavnosti. Rio plus 20 poteka, ampak ne moremo preprosto dejati, da želimo zmanjšati eh, toplogredne pline in povečati proizvodnjo plina iz krilovca. Ko izkoriščamo plin iz krilovca, s tem povzročamo veliko okoljske škode. V okolje izpuščamo snovi, ki povzročajo toplogredne pline. Strinjam se s kolegi, ne moremo preprosto dejati, da je Evropska unija tista, ki naj financira raziskave na področju boljših tehnologij za izkoriščanje plina in nafte iz kriloca. Ne moremo financirati fosilnih goriv. Podjetja so tista, ki morajo poskrbeti za financiranje. Glede virov, glede rezerv imam enake informacije kot gospa Lepaž. Podjetja sedaj pravijo, da obstaja ogromno plina iz skrilavca na področju na ozemlju Evropske unije, da bo to Eldorado, energetski Eldorado. Ampak neodvisni strokovnjaki pravijo, da te raziskave in da ti viri niso tako razširjeni. Spet se navezuje na Polsko. Tam so dejali, da nimajo virov energije, ki bi jih lahko komercialno izkoriščali. Zagotoviti moramo večjo pravno odgovornost podjetij, ki morajo dajati ustrezna jamstva za svoje delovanje. S tem se spet navezujem na premogovnike. Ko uporabljamo instrument lomljenja, vnašamo nevarna sredstva v zemljo in s tem lahko onesnažimo potalnico. Morda ne takoj, ampak naprimer čez 10, 20, 30 let. Tukaj imamo pomembna vprašanja povezana eh, s srednje in dolgoročnim onesnaževanjem. Javnost bo tista, ki bo trpela, če tega ne bomo ustrezno uredili. Mislim, da mora poročevalec poskušati zagotoviti uravnoteženo poročilo. Ne moremo dejati, da bomo energetsko neodvisni in da je vse čudovito in da je plin iz krilca popolna rešitev. Obstajajo učinki in škoda za zdravje ljudi in za, tudi za vodo, kot tudi za zemljo. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu Martina Kelena, za v imenu ECR Konrad Šimanski. In vi imamo eno besuhagrupe. Nam je še skupina obiskovalcev z Bavarske in sicer na povabilo kolegice Weisberger. Prisrčno dobrodošli na sestanku odbora. Že sem povedal, da tretja proga v Minšnu ne bo oziroma steza ne bo grajena. Eh, eh, Najlepša hvala. Res je Martin Kellen, ki je poročevalec v Senci za to poročilo, me je prosil, da ga zamenjam v njegovi vlogi na današnjem sestanku. Tako bom podal uradno mnenje skupine EKR pri tej zelo pomembni temi. V zadnjih nekaj mesecih oziroma letih, v zadnjih dveh letih praktično, ko sem delal na področju nekonvencionalnih fosilnih goriv v kontekstu politike EU v tem odboru in v odboru ITRE, nisem nikoli srečal nikogar, ki bi želel zmanjšati in odpraviti norme in standarde, ki jih imamo v Evropski uniji. Ravno obratno, želimo se držati pravil, ki jih že imamo. Tisti, ki se danes tukaj v dvorani oglašajo, pravijo prav tako. Nihče nima monopola na zaščito okolja, na varstvo okolja. Zagotoviti moramo, da se izvajajo in spoštujejo uradna pravila, naprimer zaščita potalnice in pa recikliranje vode. Uporaba ustreznih tehnologij pri vrtinah. Zagotoviti je potrebno tudi preglednost investicijskih postopkov in preglednost uporabljene tehnologije. Vsi podpiramo te točke. Želimo si prizadevati za skupen kompromis, zato da bomo upoštevali vse argumente, ki sem jih ravno kar naštel. Ko si pogledamo predloge sprememb in teh je precej, se mi zazdi, da vsi niso konstruktivni. Zdi se mi, da se za nekaterimi skriva ideološka miselnost, ki zavrača znanstvene dokaze in vsebuje lobistično miselnost. To so predlogi sprememb, ki odražajo razmišljanje investitorjev. Nekateri ne ocenjujejo dovolj dobro vrednosti teh eh, novih energetskih virov. Še vedno smo v razvojni dobi razvojni fazi, ampak možnosti za razgovore, možnosti za izkoriščanje teh virov je veliko, tako v Evropski uniji, kot tudi onkraj naših meja. Mislim, da ne bi smeli kar tako pozabiti na to tehnologijo. Seveda si moramo prizadevati za še en argument. Napade proti plinu iz krilavca ponavadi izvajajo tisti politiki, ki želijo zmanjšati izpuste CO2. Ekonomski in tehnološki dokazi kažejo, da ni boljšega načina za zmanjšanje izpustov CO2, kot ta, da povečamo uporabo plina v našem gospodarstvu, še posebej na področju energetike. V Evropski uniji, uniji je to pomemben optimističen scenarij, upoštevati bi ga morali. Zato si moramo prizadevati za te okoljske vidike. Mislim, da je to dober trenutek, da začnemo oceniti gospodarsko vrednost plina. Plina, ki lahko postane pomemben element na vseh področjih, ki so za nas zelo pomembna. Upam, da si bom prizadevali za to. Hvala. Zdaj pa dobi besedo kolegica Vels, izvolite. Najlepša hvala. Danes in pa tudi že v času delavnice je bilo veliko govora o tehniki, o varnostnih ukrepih, o tveganju, o priložnostih. Vedno znova pa slišimo argument, ki ga poznamo že iz razprave o opustitvi jedrske energije, da naj bi bili v plini skrilevca eh, neka prehodna eh, tehnologija, ki jo nujno potrebujemo za energetski preobrat. Ampak tu Eh, bi bil most v nič pravzaprav in gre tu za uh, nekaj, kar ne bo omililo politike, ki stavi predvsem na fosilne vire in uh, nas, nam ne, ne koristi. Energi, torej, ta sektor poskuša na vsak način izkoristiti eh, ta plin, vendar pa noče prevzeti stroškov za škodo, za onesnaževanje. Lomljenje sicer obstaja že desetletja, ampak metode in kemikalije, ki se uporabljajo danes, so bolj tvegane in bolj problematične kot v preteklosti. Predvsem ta pristop, da naj bi. Eh, uničevali trde kamnite plasti, zato da se pride do plina. Ta pristop je nov. V, razočarana sem nad osnutkom poročevalca, bi pa izpostavila samo nekaj posameznih točk. Potencial plina, eh, v zvezi s plinom temelji na špekulacijah. Polska je zdaj vse skupaj ustavila in je napovedi bistveno znižala in tudi v Nemčiji je združenje za. Eh, geologijo objavilo zelo trežne številke, samo majhen delež plina, od 10 do 30 odstotkov naj bi dejansko lahko izkoristili. Do podobnih ugotovitev prihaja tudi v ZDA. V poročilu pogrešam tudi eh, to, da je podnebna bilanca tega plina slabša kot pri konvencionalnih virih. Eh, poleg tega poročevalec poziva komisijo naj financira eh, poskuse iskanja plina in mislim, da je to zadnja stvar, za kar bi morali namenjati naše subvencije. Kajti dejansko gre za veliko potrato eh, vode, poleg tega se zanika tudi negativen vpliv na kakovost življenja okoliških prebivalcev. Predvsem pa me čudi 21. odstavek, kjer poročevalec terja oziroma zahteva informacijske kampanje, s katerimi bi spodbudili zaupanje potrošnikom. Meni to zveni tako kot da naj bi zdaj vse prizadete obdelovali z informacijskimi kampanjami. Podobno se že dogaja v Nemčiji, podjetje ExxonMobil. Uh, eh, zelo intenzivno zagovarja lomljenje in pri tem pozablja omeniti vse negativne plati. Večina ljudi pa je skeptičnih, bojijo se tehnologije v bližini svojih hiš in pol in mislim, da v nasprotju z voljo prebivalcev ni eh, mogoče izkoriščati tega plina. Mislim, da je poročilo zelo enostransko in naj še enkrat. Eh, povem, da je izkoristanje tega plina zelo tvegano. E, tu gre za, tudi za poskuse, da bi omilili kritike s tem, da to opredeljujemo kot prehodno tehnologijo. Mislim, da bi morali tehnološki eh, tehnološke spremembe pospremiti tudi z drugačnim načinom razmišljanja. Uh, Poleg tega naj ob tej priložnosti opozorim še na zelo intenzivno lobiranje tega sektorja tukaj v parlamentu. E, mislim, da je njihovo početje zelo dvomljivo in morda bi poslanci morali v večji meri razmisliti o tem, ali tako enostransko e, predstavljanje mnen v parlamentu dejansko je skladno z našimi demokratičnimi načeli. Najlepša hvala. Gospa Vils, naslednje gospod Šimanski. Panie przewodniczący. Najlepša hvala, predsedujoči, kolegi in kolegice. Naj na kratko spregovorimo o tem poročilu in eh, se zahvalim poročevalcu za opravljeno delo, ki ga res cenim. Mislim, da je v to delo vložil veliko truda, poleg tega pa je to vezano tudi na veliko čustev, kajti gre za zelo pomembno temo za prihodnost naše energetike. Hkrati pa eh, so to stvari, ki jih je včasih težko razumeti, kajti mislim, da je pravzaprav skoraj težko verjeti, da še v tej fazi dela prihaja do tako negativnih izjav. Mislim, da je gospod Sonik poročeva, kot poročevalec v dosedanjem delu pokazal oziroma dokazal, da res upošteva vsa mnenja in vse pomislike, ki ste jih izrazili, da pa želi istočasno tudi predstaviti določene priložnosti in upanje, ki jih prenaša ta nova tehnologija oziroma nov energetski vir. Uh, Zato sem zelo presenečen nad nekaterimi radikalnimi stališči, kot je to eh, predhodne govornice. Mislim, da bi morali nekatere stvari jasno povedati. Um, lahko predstavimo tudi drugačen argument. Ko govorimo o lobiranju, bi lahko omenjali tudi lobiranje podjetij, ki so proti tovrstnim energetskim virom morda bi morali eh, najti pravo smer v naši razpravi. Res je, da obstajajo določeni pomisliki in strahovi in posem razumljivo je, da ljudje, ki pridejo v stik s to tehnologijo, se bojijo. Marsikdo se boji jedrske tehnike, ljudje se bojijo emisij CO2, bojijo se onesnaževanja vode. Eh, In to so argumenti, ki jih je zelo enostavno izkoriščati in z njimi je mogoče blokirati vsako odločitev, ki naj bi jo tukaj sprejeli. Zato mislim, da bi morali biti bolj odprti za morebitne kompromise in eh, morda bi bilo bolje, če bi se pogovarjali o konkretnih predlogih sprememb. Nekateri eh, predlogi sprememb ne dajo uh, eh, rumenega kartona, ampak dajo celo rdeč uh, karton za določeno početje, če se izrazim ponogometno. In, eh, tega ne moremo kar tako sprijeti, kajti gre za pomembno tehnologijo, ki predstavlja eh, realno alternativo nekaterim zelo umazanim tehnologijam. V moji državi na Polskem smo opravili že veliko dela, veliko prizadevanj in veliko denarja smo vložili v to, po pacu komunizma smo preoblikovali svoje gospodarstvo, ampak veliko dela je še pred nami. In kadar slišim take radikalne eh, komentarje, imam občutek, da nam je nekdo pokazal rdeči karton. To se res ne bi smelo zgoditi in mislim, da moramo iskati kompromis. Razumem, da. V, verjetno na podlagi kompromisa ne bo nihče posem zadovoljen, ampak vendarle je to pomembno. In sprejetje številnih predlogov, sprememb, ki uničujejo do sedaj eh, že upravljeno delo, ne bi bilo v duhu kompromisa. Hvala torej še enkrat, gospod Sonik, za upravljeno delo. In mislim, da mora priložnost in upanje premagati strah. Eh, ne smemo ga sicer eh, zanikati, ampak ne smemo dovoliti, da bi nas strah ohromil, kajti nobena tehnologija ni povsem brez negativnih učinkov, sploh ko govorimo o fosilnih gorivih. Podobne težave smo imeli, ko smo govorili o fosilnih gorivih, ki jih najdemo na morskem dnu. In če kdo misli, da je mogoče povsem eh, izključiti vsa tveganja, je to zelo naivno. Uh, res moramo narediti vse, kar je v naši moči, zato da tveganje, ki obstaja, v čim večji meri zmanjšamo. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa sledijo še preostali govorniki. Še prej pa naj pozdravim med nami novega kolega, to je kolega Erik Banki iz Evropske ljudske stranke, prihaja z mačarske, vem, da razumem tudi nemško, ker so se prej pogovarjala. Skratka, dobrodošli v našem delu in upam na dobro sodelovanje. Pozdravljeni oziroma dobrodošli. Zdaj pa dobi besedo Renate Zomrhvan. Zvolite. Najlepša hvala predsedujoči. Tudi sama se zahvaljujem kolegi eh, Soniku. Gre za dobro poročilo o zelo težavni temi in mislim, da poročilo nikakor ni tako enostransko, kot trdijo nekateri, ravno nasprotno. Mislim, da je to poročilo odlična podlaga za to, da bomo na koncu, upam, da prišli do kompromisa, do katerega moramo vedno priti v tem parlamentu. Eh, kar pa zadeva hidravlično lomljenje, sem tudi sama nekoliko razdvojena. Eh, res nisem nasprotnik tehnike, sem inženirka, eh, razumem tehnologije, sem zelo odprta za, nove, za novosti, ampak razumem tudi veliko ljudi, ki se soočajo s to tehnologijo in da razumem, da so nekoliko zaskrbljeni. Mene tehnika kot takrat sploh ne skrbi, ampak skrbi me eh, kemija in to je tisto, kar je najbolj problematično za večino izmed nas. Ravno tako me skrbi morbitno izhajanje oziroma uhajanje. Plina. Pri nas v Nemčiji imamo veliko izkušenj z rudarstvom, tudi sama prihajam iz rudarske regije in eh, ravno zaradi tega sem zelo previdna, kar zadeva uporabo kemikalij pri hidravličnem lomenju in eh, bojim se, da bomo ustvarili neko breme za prihodnje generacije. V moji regiji imamo veliko starih bremen na račun rodarstva in s tem povezane industrije. Mrsi, Eh, kdo tega niti ne opazi več, zato ker je eh, rudarstvo se začelo pred 200 leti, tu so jaški, za katere nihče več ne ve, eh, ker pač v preteklosti ni bilo uh, Eh, obveznosti dokumentiranja in podobno. Skratka, veliko je starih bremen, veliko je površin, ki jih sploh ni več mogoče uporabiti, niti če bi jih prekrili, če bi jih ponovno pozidali. Imamo območja, kjer je potalnica zelo ogrožena. Eh, Ker smo sicer prekrili površine, ampak eh, eh vendarle podtalnica ostaja deloma onesnažena. Skratka, vsaka eh, rudarska dejavnost vpliva na podtalnico in to je nekaj, s čemer se moramo soočiti. Zato torej, sem lahko sočutna do tega, da pravite, da v nekdanjih rudarskih regijah eh, ali v aktualnih rudarskih regijah bi morali uh, se odreči hidravličnemu lomljenju. Tudi mene potalnica zelo skrbi in eh, res je sicer, da pitne vode eh, potem ne dobivamo, oziroma ne črpamo iz te potalnice, ampak jo črpamo iz sosednjih regij in očitno so tudi te sosednje regije zanimive za tista podjetja, ki izvajajo eksperimentalne vrtine eh, za ga zaplini skrilavca, ali bi torej morali to eh, dopustiti. Torej, kot rečeno, sem razdvojena in tehniki ne zaupam stotstotno, ker očitno ni mogoče zagotoviti, da v morbitnih primerjih eh, zelo strupene kemikalije eh, pridejo v tla, eh, v plasteh nad eh, uh, nad potalnico, zato ker se lahko pojavijo razpoke v vrtinah. Take izkušnje že imamo, ugotovili smo, da se to dogaja. Seveda pa je pomembno vprašanje, katere kemikalije se uporabljajo, nekatere so bolj nevarne, druge manj, poročevalec o tem tudi govori. In zato je za politiko in za prebivalstvo zelo pomembno vedeti, katere konkretne kemikalije se uporabljajo. No, seveda bi se morebitni, morebitni uporabi nekaterih kemikalij lahko izognili, ampak zato so potrebne raziskave in ne vem, ali je teh dovolj. Mimo grede sem tudi mnenja, da če. Eh, študije v nekaterih direktoratih Evropske komisije. Že tečejo, bi morali počakati, preden sprejemamo kakšne koli dokončne odločitve, da vidimo, kakšni so rezultati teh študij, kajti sita sem tega, da vedno znova sprejemamo odločitve tukaj. Uh, ne da bi poznali dejansko znanstveno strokovno ozadje, eh, dokler nimamo eh, dostopa do konkretnih številk. Če so stvari že zelo blizu, če rezultate študij lahko pričakujemo že konec leta, ne vidim razloga, zakaj ne bi počakali. Kajti na tak način mislim, da se bomo lahko najbolj uh, utemeljeno odločili. Sem pa tudi mnenja, da ne bi smeli hidravličnega lomljenja načeloma prepovedati. Moramo biti odprti za nove tehnologije in tudi, kar zadeva. Eh, izboljšanje zanesljivosti oskrbe z novimi energijami, to je pravi pristop. Tu ne gre samo za energetski preobrat, ampak konec koncev potrebujemo vsak dan več energije in zmanjšati moramo svojo odvisnost od tretjih držav, tako da razumemo vsakega, ki želi to doseči. Torej, podpiram informacijske kampanje, posvetovanja s prebivalstvom. Um, pod, podpiram presojo vplivov na okolje in tisto, česar si v največji meri želim, kot je povedala gospa McKeven, eh, moramo razčistiti, kdo bo kasneje vse to plačeval. Ne more se zgoditi, da eh, bo prebivalstvo, da bodo naslednje generacije nosili stroške za eh, posledice hudraličnega lomljenja. Če se bodo te posledice pojavile ali ne, ampak tako ali drugače mora obstajati neka gotovost, da potem ne bodo ljudje tisti, ki bodo plačali davek za nekaj, eh, od česar so imele, imela velik zaslužek zasebna podjetja. Ja, podpiram ja, zasebne naložbe, to pot, eh, to lahko podprem, nisem zato, da za vse namenjamo davke, ampak ravno, če prihajajo podjetja iz drugih delov sveta, ki pri nas vlagajo v to tehnologijo, moramo zagotoviti, da bodo kasneje nosili odgovornost tudi za morebitne nakratne eh, stroške, do katerih utegne priti, ni pa nujno. Uh, Hvala, kolegica Zomer. Moram uh, intervenirati, ker nam zmanjkuje časa na dnevnem redu. Imamo še poročilo o ribištvu in tudi kolega si želi dovolj časa. Zato moramo omejiti čas za govor za nadaljne govornike in sicer na minuto in pol, ker bomo sicer posem uh, eh, zašli. Tudi kolega Sonik mora še imeti priložnost, da odgovori na vprašanje. Naslednji je kolega Vittorio Prodi. Eh, Najlepša. No, bilo bi bolj prav, če bi omejili čas na začetku razprave. Ne vem, zakaj smo zdaj kaznovani samo tisti, ki smo na dnu seznama govornikov, ampak vendarle potrudil se bom biti čim krajši. Uh, mislim, da gre za zelo pomembno temo. Hidravlično lomljenje je zelo invazivna tehnologija in res moramo biti stotstotno prepričani, da vse skupaj temelji na celostni oceni, vplivov, ki obravnava vse posledice, okoljske posledice, gospodarske posledice in vse posledice, ki bi v prihodnje lahko ovirale kakršnokoli drugo uporabo istih e, zemljišč, istih tal. Gre torej za zelo pomembno vprašanje. To je nekaj, kar je zelo pomembno tudi meni osebno, namreč če vlagamo v tovrstne tehnologije, nam ne bo ostalo dovolj sredstev, da bi naredili tisto, kar smo se že odločili, da bomo storili, namreč, da se bomo preusmerili z fosilnih goril na eh, obnovljive vire energije. Torej, mislim, da bi se res morali v največji meri osredotočiti na to zelo dobro odločitev, ki smo jo že sprejeli, eh, namreč, da bomo začeli uporabljati obnuljivo energijo. Hvala. Ja, seveda ima kolega Prodi prav, da bi morali omejiti čas že na začetku razprave, ampak poročevalcem in poročevalcem v senci sem želel dati na voljo dovolj časa. Kolegico Somr pa bi morda res moral ustaviti prej, kajti govorila je šest minut in pol. Zato moramo zdaj nekoliko pohiteti. Kolegica Judith Merkis je naslednja. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Vedno je zanimivo slišati, da ima znanost veliko plati, kajti zame so znanstveni dokazi znanstveni dokazi. In tukaj mislim, da ni nobenih kompromisov, ampak občit, očitno obstajajo študije, vse tako pravijo kolegi, ki. Eh, podpirajo eno in drugo plat hidraličnega lomljenja in to je problematično. Kako lahko sprejemamo kompromise glede znanosti? Skratka, zelo podpiram to, kar je že predlagala kolegica McKeven, da najprej počakamo na druge znanstvene dokaze, tudi rezultate študije Evropske komisije, preden nadaljujemo z našo razpravo. Naj bom posem jasna glede mojega stališča. Jaz mislim, da bi morali takoj preiti na obnovljive vire energije in razumem, zakaj, uporab, zakaj rabimo premustitvene tehnologije. Ampak kar zadeva premustitvene tehnologije, mislim, da nam ni uspelo uh, internalizirati eksternih stroškov hidravličnega lomljenja. Uh, Kajti kakšna je realna cena, kakšen je dejanski strošek hidravličnega lomljenja, ali smo upoštevali vse okoljske učinke. In če vidim, da v ZDA že pravijo, da so začeli oblikovati zakonodaje šele deset let kasneje in da morda, če bi stvari poznali prej, bi lahko vključili vse te eh, zunanje učinke oziroma posledice eh, Eh, potem se tu še dve zadevi. Glede pitne vode je bilo že veliko povedanega, ampak najprej je potrebno eh, prodreti skozi zgorne plasti zemlje in preden se začne lomljenje, je potrebno eh, prebiti zelo pomembne plasti, kjer je pitna voda in to nas mora skrbiti, ravno tako pa nas mora skrbiti tudi stabilnost teh plasti. Tudi pri CCS smo priča pogostim pojavom nestabilnosti in verjetno se bo tukaj zgodilo podobno. Hvala, gospa Merkis, gospa Rospah za minuto in pol. Najlepša. Hvala. Ravno kar sem prebrala, da podjetje ki eh, se loteva tega lomljenja na polskem, pravi, da bodo to upustili, ker se enostavno ne izplača. Tudi eh, pri nas naj bi imeli eh, plin iz krilovca, ampak vlada je prednedavnim prepovedala izkoriščanje. Mislim, da moramo najprej preučiti dolgoročne posledice za naravo, za ljudi, za živali in mislim, da potrebujemo moratori, preden eh, sploh dovolimo izkoriščanje plina. Tudi sama sem bila v Kanadi, eh, v Alberti in sem eh, govorila s tamkajšnjimi ljudi, ljudmi, ki eh, poznajo eh, to tehnologijo. In ti ljudje pravijo, da je veliko problemov, da veliko ljudi v okolici zboleva za leukemijo, za rakom, čeprav naj bi podjetja počela vse, kar je mogoče, da bi to preprečili. Pregledala sem tudi tamkajšnjo rast, tamkajšnja drevesa in druge rastline in mislim, da te rastline res niso zdrave. Torej, veliko je zdravstvenih eh, težav pri tamkajšnjem prebivalstvu in morda bi jih res morali vprašati, kaj oni mislijo o pridobivanju oziroma izkoriščanju tega plina. Mislim, eh, da eh, kaj takega v prihodnjem morda čaka tudi nas. Gospod Devis, ja, izkoriščanje eh, plina iz Krilovca traja sicer šele 30 let, ampak eh, tretjina plina v ZDA izhaja iz tega vira in očitno se tehnologija razvija. Če pa so okoljski standardi tudi taki, kot bi morali biti, pa je drugo vprašanje. Mislim, da je gospod Vonik upravičeno previden v svojem poročilu. Res je veliko negotovosti glede tehnologije, glede tega, kam nas bo to peljalo, glede tega, ali emisije. Uh, plina, iz plina so više od konvencionalnih virov, to je še sporno in nihče še ne more dati končnega odgovorila. Nekatere države pravijo, da noče biti vezane na plin kot fosilno gorivo, ampak marsikdo, ki želi eh, prehod na obnovljive energije, sprejema plin, ker ga je mogoče odpreti ali zapreti, glede na to, ali si je sonce ali piha veter nasprotujem ideji moratorija, razumem, da moramo biti pretri, previdni, ampak eh, mislim, da moramo dati velik podarek na zakonodajo, ki jo že imamo, okvirno direktivo o vodah in direktivo o tleh, eh, kajti eh, ta določa standarde glede kakovosti podtalnice in eh, res ne bi smeli dovoliti, da nevarne snovi pridejo v stik s podtalnico. Torej moramo biti previdni in zagotoviti, da se bo evropska zakonodaja ustrezno uporabljala. Najlepša hvala, Kris Davis, za to zelo jasno izjavo. S tem smo zaključili seznam govornikov in moram reči, da nisem prav nič eh, nevošljiv kolegi Soniku. Eh, kot poročevalcu, kajti res mora doseči nemogoče, želimo varno oskrbo z energijo, vendar pa je prisotnih tudi veliko pomislekov, kar zadeva obremenitev okolja. Jaz lahko samo za svojo državo članico povem, da imam v svojem volilnem okrožju več deset uh, državljanskih pobud proti eh, hidravličnemu lomljenju, proti CCS, ker je prisotnih veliko pomislekov. Vem pa, da imajo druge države drugačne prednostne naloge, kar zadeva eh, gospodarstvo, tudi kar zadeva eh, zanesljivo skrbo z energijo. Torej, kolega Sonik, za zaključek dobi še enkrat besedo, še prej pa je na vrsti komisija. Eh, namreč tudi komisiji je bilo zastavljenih nekaj vprašanj, še posebej kar zadeva eh, kemikalije, ki se uporabljajo in eh, kaj se zgodi s temi kemikalijami. V ZDA je analiza pokazala, da je 43 milijonov litrov kemikalij bilo črpanih v tla od 2006 do 2011 in ta, te snovi res ne smejo priti v stik s eh, površinsko vodo ali podtalnico in kako zagotoviti, da se to ne zgodi, kako zagotoviti, da eh, ljudje ne bodo ogroženi. Tudi sam sem inženir in eh, podpornik tehnologije, ampak mislim, da je tukaj še veliko odprtih vprašanj in kot rečeno, prav nič ne zavidam kolegi Soniku. Uh, še prej pa dajem besedo komisiji. Thank you. Thank you Najlepša hvala. Uvedba tehnologij, kot je hidraulično lomljenje, lahko pri, prinese pozitivne učinke, vendar pa je potrebna tudi previdnost in eh, premišljenost glede morebitnih negativnih učinkov, kot je omenilo kar nekaj govornikov. Komisija želi že od samega začetka zagotoviti, da sprejemamo uravnotežen pristop dejavno spremljamo razvoj dogodkov in seveda moramo zagotoviti tudi ustrezen prenos in izvajanje vse obstoječe relevantne zakonodaje na tem področju. Komisija je začela razmišljati o, o okviru ocene učinka za eh, plini skrilavca in upoštevali bomo vse različne možnosti bo pa ta ocena zaključena do konca leta 2013 po naših pričakovanjih. Znotraj komisije in služb komisije potekajo razprave, še posebej v okviru specifične delovne skupine, kjer sodelujejo vse relevantne službe komisije za energetiko, podnebje, javno zdravje, podjetništvo in podobno. In res vidimo, da je na tem področju ključen usklajen pristop. Ravno tako si izmenjujemo informacije z državami članicami, imeli pa smo tudi nekaj plodnih izmenjav informacij z ZDA. Poslanci so danes opozorili na kar nekaj točk, In eh, veliko teh točk je tudi predmet eh, naših razprav, če omenim samo nekaj teh točk. Eh, previdna izbira lokacij, potem meritve kakovosti vode in drugih parametrov pred začetkom hidrauličnega lomenja in podobno. Poleg tega so bile omenjene tudi študije Evropske komisije, ki tečejo. Rezultati študije, ki jih je, iz, ki jo je izvedel direktorat za okolje glede prepoznavanja tvegan, eh, naj bi bili na voljo v drugem tednu avgusta. Eh, prišlo je torej do manjše zamude, ampak vendarle upam, da bodo ti rezultati eh, prispevali tudi k razpravam vašega odbora septembra. Najlepša hvala. Hvala. In za konec še.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 kajti vedno več analiz imamo. Evropska komisija je predstavila eno od študij, ki nam je jasno povedala, da obstoječa zakonodaja v Evropi eh, je zadostna za oceno, za to, da se lahko na varen način lotimo te tehnologije. In na koncu smo prebrali, da se to še spremlja. Kakšno je stanje sedaj? Nekatere države, so, nekatere države članice so se tega že lotile in že so začeli izkoriščati to tehnologijo. Vem, da američani to počno že 30 let. Torej, vprašanje je. Kako, eh, torej, moj predlog je zelo previden in upošteva okoljske vedike na ta način, da bi vključili določbe, s katerimi bi zagotovili, da bomo zadevo obravnavali na zelo resen način. Ali to pomeni, da moj predlog ni pravilen s pričo takšnih eh, stališč ali bi morali reči ne? Morda bi morali slediti logiki, ki nam jasno pove, da poskuša Evropski parlament obravnavati to vprašanje na bolj celovit način. Analizirali smo zakonodajo, želimo predlagati nekaj sprememb, ampak želimo biti tudi previdni in obveščati moramo tudi naše skupnosti, tako da bomo zagotovili, da ljudje na, teru, na terenu vedo, kaj se dogaja okrog njih. Mislim, da je pristop, ki smo ga obrali, primeren in upravičen previdnost je zagotovljena. In po letu 2013 se bomo znova vrnili k tej temi. In morda se bomo osredotočili na določene komentarje. Mislim, da lobiranje industrije ni tako močno. Ko sem se ukvarjal s tem poročilom, tega nisem čutil. Ravno nasprotno. Pred nekaj leti smo govorili o severnem toku. Tega se spominjam in severni tok se je potem odločil, da bo izvajal lobiranje pri politikih posod po Evropi. Prišli so k nam in so z nami govorili, potem se spominjam peticije in resolucije. In prišlo je tudi do pritožb, češ, da naj komisija še enkrat eh, okoljsko preuči um, severni tok. in komisija se takrat ni pravmočno odzvala. Takrat ni nihče vprašal, kaj počno. Morda bi se morali spomniti na to, da denar, ki bi bil morda upleten iz naših raziskovalnih programov, zato da bi preverjali varnost lomljenja, vem, kako je v Avstriji, vem, da tam uporabljajo ta postopek in da so izvedli določene študije, zato da bi zagotovili, da se pri lomljenju ne uporabljajo nevarne snovi. Če se odločimo, da bomo upletli naš denar, bi bilo to prav, kajti investiramo denar v čiste tehnologije premoga, kaj ne? Moramo imeti energetske rezerve in moramo imeti energijo na zalogi. Morda bi bil plin iz krilavca ena od opcij in od tega bi imeli koristi. Seveda govorim iz vidika mojega dela. Evrope, ampak to velja za vse. Tudi ZDA si zelo prizadevajo za zniženje izpustov CO2. In sedaj nazaj k lobiranju. Politična skupina EELS je organizirala številne javne predstavitve in pa delavnice skupaj z Evropsko komisijo. Veliko priložnosti je bilo, da bi se srečali in da uh, bi intenzivno razpravljali in predstavljali argumente za in proti. In tekom teh razprav smo slišali številne argumente. Rad bi odgovoril gospe Rosenbach, danske kolegici. Ko govorimo naprimer o Kanadi, smo morda pozabili nekaj. Nafto tam črpajo. In v tem postopku, v tej tehnologiji poskuš, se poskuša uporabiti prvo eh, plast zemlje. To je čist nekaj drugega in ta tehnologija res vpliva na eh, kakovost flore, ampak ta tehnologija, o kateri danes govorimo, je drugačna. Naj sklenem. Predsednik je dejal, da je bila moja naloga zelo težka in da mi ne zavida. Spominjam se časa, ko sem se kot študent boril za eh, boj, eh, za padec komunizma in spominjam se, kako težek je bil ta izziv. Vsi izzivi so težki in iz vseh izzivov se nečesa naučimo. Kolegice in kolegi, skupaj ustvarimo to poročilo. Temeljimo na kompromisu in upoštevamo številna mnenja in številna vprašanja. Treba je vključiti tveganje, treba pa je tudi pokazati, da želi Evropski parlament v tej razpravi spregovoriti za jasnim glasom. Imamo zakonodajo, torej tisti, ki želijo, lahko to počnejo, ampak pri tem ne smejo kršiti zakonodaje, ki jo imamo kajti eh, namen zakonodaje je, da bi zaščitili okolje in zdravje. Hvala lepa. Seveda potrebujemo skupno stališče Evropskega parlamenta in to je tudi namen tega poročila na lasno pobudo. 19. septembra tukaj v odboru za okolje bomo glasovali in razprave in glasovanje na plenarnem zasedanju sta predvidena oktobra 2012. Torej, držati se bomo morali te časovnice. Sedaj pa zadnja točka na dnevnem redu. To je Evropski sklad za pomorske zadeve in ribištvo. Najprej bom dal besedo poročevalcu, gospodu Friso Geloso. Izvolite.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 Predlagam, da izkoristimo čas, ki ga imamo na voljo, preden zapademo razpravi o poslovniku. O tem mnenju moramo razpravljati. Zato predlagam, da se takoj lotimo te točke dnevnega reda in bomo videli, kako daleč bomo prišli. Če bomo še deset minut govorili o poslovniku, potem nam bodo tolmači ušli. Predlagam, da začnemo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 Imamo torej novi Evropski ribiški in pomorski sklad. To je zame z velikega pomena, kajti prihajam z otoka. Ta novi sklad za pomorske zadeve in ribištvo nadomešča dosedani Evropski ribiški sklad. Ta novi sklad moramo dobro opremiti, zato da se bomo lahko izognili preteklostim iz preteklosti in da bomo lahko omogočili trajnostno ribištvo. Finančna sredstva in pa reforma skupne ribiške politike. To je zelo pomembno, zato da bi preprečili prelov in da bi podprli ja, trajnostne ribiške dejavnosti, da bi zaščitili pomorske ekosisteme in pa da bi zagotovili možnost eh, preživetja ribicev, ribičev. Uporabiti moramo sredstva in jih kombinirati. In treba je spoštovati tudi ribiška pravila, treba je zbirati um, podatke in pa zelo pomembna je integrirana ribiška politika. Predvide naj tudi poenostavitev uprave. Um, predvidene so poenostavitve postopkov in to bo vodilo tudi k večji učinkovitosti denar bi daj, zagotavljali samo tistim državam članicam, ki izvajajo kontrole in ki spoštujejo pravila in ki se bodijo proti negativnim posledicam. Ne more biti tako, da država prejema denar in hkrati krši pravila. Treba je zagotoviti trajnostno ribištvo, ki bo odprto tudi za mlade ribiče treba je zaščititi človeški kapital, zagotoviti diverzifikacijo delovnih mest. In treba je uvesti pristop od spodaj, od spodaj na vzgor, da bi zagotovili boljšo upravljanje ribištva in na ta način bi lahko izkoristili sinergije med socialnimi partnerji. Imamo na razpolago ukrepe, ki spodbujajo biotsko raznolikost in pa ki poskušajo poživiti naturo 2000, pa tudi za izboljšanje zaščitenih morskih con. Ta predlog ima pozitivne vidike. Tako javnost tudi dobi eh, dovolj informacij, zagotovljena je tudi preglednost in pa ribiška pravila se na ta način tudi pravilno uporabljajo. Seveda pa je treba upoštevati tudi lokalne regionalne posebnosti. Seveda pa ta predlog eh, ne ustreza našim pričakovanjem. Treba je storiti več. ni dovolj, da samo del ribiških obratov prejme te ukrepe. Obstaja namreč ta nevarnost, da ne bomo podprli celotnega ribištva, ampak samo en sektor. Malo je govora tudi o artizanalnem, tradicionalnem priobalnem ribištvu. Potrebujemo takšno ribištvo, ki zagotavlja trajnostni ulov. V ribištvu moramo preprečiti eh, pretirane, previsoke zmogljivosti. In treba je analizirati ribolovna plovila in ugotoviti, kakšne zmogljivosti imajo. In potem je tukaj še sistem prenosljivih ribolovnih koncesij, o tem je treba še enkrat razmisliti in pa upravljanje ribolova je treba urediti tako, da se bodo vključili tudi socialni partnerji. Subvencije za pristanišča, zato da bodo bolje izkoristili prilov, ha, to je povezano s tveganjem, da bo to prišlo v naskrižje za tistimi ukrepi, ki se osredotočajo na ciljni ribolov. Mislim, da ne, si ne smemo prizadivati za boljšo komercializacijo prilova. Ta predlog vsebuje ukrepe, ki se nanašajo tudi na ribogojnice pri čemer pa se ne upoštevajo drugi okoljski vidiki. In v zvezi s tem sem unesel tudi predloge sprememb, ki so upedeni proti temu. Treba je črtati določena financiranja. Smiselno, oziroma bolj smiselno bi bilo loviti tiste ribe, za katere se na trgu dosežajo dobre cene. Namesto pa, da se ribe skladiščijo. Davkoplačevalci, potrošniki bi morali potem znova prevzeti stroške. Imamo predloge sprememb, ki se nanašajo na črtanje prenosljivih sredstev. sem tudi proti eh, temu, da bi se lovile tiste ribe, za katere ne obstaja trg. Imamo tudi predloge sprememb, ki eh, preprečujejo to, da bi lovili še več takšnih rib. Pomembno je zbiranje zanesljivih podatkov za nadzor trajnostnega ribištva. Poglavje o ribogonicah je bilo prilagojeno. Kaj ti? Tukaj se je besedilo osredotočalo na preenostavno oglaševanje v tem sektorju, kajti to lahko povzroči tudi škodo. Bolj si mo, bi morali prizadevati za okolju prijazno upravljanje in gospodarjenje. S temi ukrepi bi morali spodbosti okoljske vidike in morali bi umiliti škodljive vplive. Ribištvo pomeni osebno okoriščenje javnih dobrin, to smo večkrat povedali in treba je prepričati, da ne bomo preko ribištva um, uh, lovili preveč, liv, preveč rib, treba pa je zagotoviti tudi zanesljive podatke. Kajti na koncu koncev moramo spodbujati tiste, ki delujejo tako, da spoštujejo in ščitijo okolje in ki delujejo na najbolj trajnosten način. Pri upravljanju ribištva moramo razmišljati okoljsko in preventiva je boljše kot kurativa. Hvala lepa. Hvala lepa za ta uvod glede na to, da nimamo veliko časa, bi predlagal, da začnemo s poročevalci v senci. Vprašanje je samo kdaj, morda ob 15. ali pa ob koncu dnevnega reda. Hmm? Ob treh, prosim. Okay. Ob treh me ne bo. Linda. Razpravo bi morali zelo omejiti, kajti kasneje bo morala oditi in druge stvari imamo na dnevnem redu. 15 minut, 10 minut je maksimum. Tako da končamo 15 čez. Morda bi predvideli zgolj 10 minut. Še. Komisija, ali ste lahko tu ob 15? Vidim, da je predstavnik komisije pokimal. Dobro, potem bomo ravnali tako. Hvala lepa in dober tek. Hvala tolmačem.